Eh, glasovanje bo potekalo po koncu teh razprav. Sedaj gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To je eh, situacija v Nepalu po eh, potresu in besedo dajem gospodu Kastaldo za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Sedaj govorimo o zelo hudi humanitarni krizi in katastrofi. 8800 ljudi je izgubilo svoje eh, domovanja in eh, milijoni ljudi potrebujejo zdravstveno in humanitarno pomoč. Kaj se torej dogaja v eh, Nepalu? Sedaj prihaja monsun eh, in ta bo do konca eh, uničil Eh, logistiko za humanitarno pomoč v tej regiji, zlasti v tistih delih, ki so težko dosegljivi. Zlasti pa bo monsun eh, ogrozil tudi kmetijstvo. Moramo narediti vse, da bomo pomagali Nepalu se obnoviti, vendar ali lahko nekoliko upočasnite svoje branje, lepo prosimo. Ja, no, kot sem rekel, zagotoviti moramo da bodo vsa sredstva uporabljala transparentno in čim bolj učinkoviti. Zlasti je potrebno eh, dati prednost eh, najšipkejšim ženskam, otrokom in bolnim. Eh, gospod Demesmeker, eno minuto prosim. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoče. Eno, en mesec in pol po potresu imamo že boljšo predstavo o tem, kaj se dogaja. Neverjetno je, da nepalska vlada še vedno ustraja na zelo zapletenih carinskih postopkih in na obdajčevanju eh, blaga za pomoč. To pomeni, da morajo eh, ženske in starejši ljudje včasih hodili, hoditi stotine kilometrov, preden dobijo pomoč. In zelo težko je eh, zagotavljati pomoč. Razen če nam ne uspe zagotoviti učinkovitejšega razdeljevanja pomoči, bo rekonstrukcija te države zahtevala dolgo časa. Tudi sama država potrebuje neke vrste lifting. E, demokratizacija izobraževanja in zdravstvenega sistema je potrebna in samo tako bo mogoče odpraviti posledice na, eh, potresa. E, in eh, želimo Nepalu vse najboljše in veliko uspeha. Gospa Konečna, dve minuti. Vsaka naravna e, nesreča je katastrofa, saj vpliva na človekova življenja in na regijo kot celoto. Če bi do te nesreče prišlo eh, drugje, bi bili verjetno še bolj presenečeni. Eh, Nepal ni bil urbaniziran dovolj še pred eh, tem potresom. Država je bila revna. Eh, 8 milijonov ljudi pa sedaj zahteva humanitarno pomoč, ki je ni dovolj. E, lokalno prebivalstvo pomaga, to je res, ampak to so ljudje, ki so sami v težki situaciji in ki potrebujejo našo pomoč. Potrebno je e, prenoviti zdravstveno e, oskrbo, ponuditi moramo šotore, da bodo nam domestili uničeno infrastrukturo. To je eh, obveznost vlade in obveznost mednarodne skupnosti, ki morata poleg tega tudi eh, pomagati, da otroci ponovno najdejo svoje družine. Moramo se osredotočiti v tej humanitarni pomoči zlasti na otroke. Ti so najbolj eh, občutljiva skupina. Humanitarni delavci, Eh, pričajo o lakoti in tudi o trgovanju z otroki. Otroke je treba ponovno vključiti v družbo, zato je potrebna eh, mednarodna pomoč in eh, usklajeno delovanje mednarodne, mednarodne skupnosti. Pomoč mora biti zagotovljena tistim, ki jo eh, potrebujejo, brez nepotrebnih bremen in uvir, ki jih včasih postavlja lokalna eh, polica, policija. Evropski parlament in vse države članice pozivam, da Nepalu pomagajo, da se ponovno postavi na noge. Že prej ni bila situacija rožnata v Nepalu, sedaj pa res lahko govorimo o katastrofi. Hvala lepa, gospod Tomas Mann. President. Hvala, gospa predsedujoča. V začetku aprila je naša delegacija za Azijo obiskala Nepal. Najbolj pomembne dejavnike smo želeli spodbuditi, da pride do sprememb v njihovi politiki. Eh, na področju podnebnih sprememb je bilo doseženo nekaj napredka in tudi nekateri. In spodbudili, spodbudili smo lokalne oblasti, da eh, razvijal sistem zgodnjega opozarjanja in samo 14 dni kasneje je izgubilo v potresu življenje 8800 ljudi. 2,8 milijona ljudi je razseljenih, templji eh, v Katmanduju ne obstajajo več. Vendar pomoč je bila kar eh, pomembna. Na tisoče humanitarnih delavcev in samo iz Nemčije je v štirih tednih bilo na voljo 60 milijonov evrov pomoči. Eh, zdravstvene oblasti, lokalne oblasti se morajo bolje povezati in fascinantna država Nepal, s katero sodelujem že dolga leta, ne sme ostati eh, sama tudi v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Lambert. Eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Predsedovala sem delegaciji Evropskega parlamenta, eh, delegaciji, v kateri je gospod eh, Man ravno kar govoril. Bili smo v Nepalu eh, dva tedna preden je prišlo do potresa. Eh, vemo, da so priprave, ki so bile napravljene, eh, rešile tudi veliko življenj, vseeno pa želimo izraziti svoje sočutje vsem tistim, ki so izgubili svoje drage in svoje eh, sočutje izražamo tudi cele države. V državi je ogromno logističnih problemov zaradi geografije tudi in zaradi nerazvitosti. Države eh, se morajo dogovoriti tudi o tem, kako pomagati eh, reformirati lokalno samoupravo, ki bo bistvenega pomena. 50 odstotkov BDP-ja bo prizadeto zaradi turizma, ki eh, ga se daj ne bo več, kajti turizem je predstavljal največji vir prihodka oziroma največji delež BDP. Zato moramo spremljati, kaj se bo dogajalo. Hvala lepa, gospa Šaranzova. Minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nepal je v težki situaciji. Mednarodna humanitarna pomoč bo bistvenega pomena še naprej, tako da bi se zmanjšalo trpljenje trpečih in da bi se lahko ponovno izgradila ta prekrasna država eh, ki sem jo imela čas obiskati. Spoštovanje človekovih pravic mora ostati v središču vseh teh eh, naporov. Eh, Padena sem na tem, da so najbolj eh, ranljive skupine diskriminirane na podlagi spola ali kaste. Nepal ima obveznost eh, varovati vse svoje skupnosti. Nihče eh, ne, ne sme eh, E, biti v situacijo, kjer bi, mu, kjer bi mu odrekli pomoč e, zaradi njegove pripadnosti. Potem je tu še pravica otrok do izobraževanja. Več kot 700 škol je bilo uničeni, vendar pa mora vse eno izobraževanje ostati prioriteta. To pomeni tudi, da je treba ponovno zgraditi te šole. Narediti moramo vse, da se bo Nepal vrnil v stanje normalnosti. Hvala. Gospod Kan, eno, gospod kan, eno minuto, prosim. Gospa predsednica, tudi jaz sem bil v Nepalu samo dva tedna pred to strategijo in sedaj, ko vidim slike eh, uničenih eh, pokrajin in to je eh, človeku eh, stres srce. Ogromno ljudi živi v težko dosegljivih eh, področjih in eh, dostop do teh področji mora biti prioriteta ta dostop je treba olajšati tudi za vso prihajajočo humanitarno pomoč, ki mora biti pošteno razdeljena med vse. Vesel sem pomoči Združenih narodih, ampak kljub temu je potrebno še več mednarodne pomoči. Nepal potrebuje tudi svežen pomoči za dolgoročno izgradno. Eh, vključno z varovalkami pred bodočimi naravnimi nesrečami. Evropska unija mora pri teh naporih igrati volilno vlogo. Pri tem je eh, treba eh, Nepalu pomagati na poti k eh, miru in eh, dobrobiti. Sedaj je še bolj potreben politični konsens na tem področju kot prej. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospa Tun v imenu skupine ELS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 ampak tudi zaradi ljudi. In zaradi vsega tega je ta tragedija še hujša. Veliko ljudi živi v težkih pogojih. Ven, moramo narediti vse, da se bo uh, vzpostavila normalna situacija, da bo zagotovljena dobava z vodo, zdravstvena oskrba in pozivati moramo mednarodno skupnost še naprej, da pomaga, ta pomoč mora biti oprijemljiva. E, e, gospa, e, predolgo ste govorili. Gospa Gil v imenu SD dolgo uh, povezavo imamo z Nepalom, sodelujemo se prav demokratičnimi gibanji, uh, eh, pred prvimi demokratičnimi volitvami, kjer sem bila opazovalka, občudujem Nepalce, občudujem njihovo odločenost, da ponovno zgradijo državo po tem uničujočem potresu. Nas sedaj skrbijo predvsem otrok. 1,7 milijona občutljivih otrok je izgubilo svoje starše, veliko jih je razseljenih. V tem času so eh, otroci v nevarnosti, da z njimi trgujejo oziroma da jih ukradajo. Eh, odrasli, ki niso njihovi sorodniki. Zato moramo postaviti postopke, ki bodo to preprečili. Priznati moramo tudi to, da je veliko šol bilo uničenih, zato se moramo združiti in zahtevati, da se te šole prednostno ponovno zgradijo, da otroci pridejo nazaj v razrede in da se šolanje preneha. Monsun se hitro približuje, to bo imelo pomembne posledice za pomoč. Hvala lepa, gospod. Yes. Gospod eh, Karski, minuto v, EK, eh, v imenu EKR. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. 9000 ljudi je umrlo, skoraj milijon eh, hiš je uničenih, 3 milijone beguncev in razseljenih oseb. To je obseg te strategije. Mednarodna skupnost se je hitro odzvala. Sed, sedem skupin smo postavili. Eh, poslali za iskanje in reševanje že v prvih dneh strategije. In 40 eh, milijonov evrov je bilo namenjeno za prvo pomoč. Tu pa ne govorimo o humanitarni pomoči, ampak govorimo o človekovih pravicah. Uh, Situacija je katastrofalna, ampak eh, nepalski organi so obdavčili humanitarno pomoč, kar je pa še hujše, humanitarna pomoč sploh ne pride vedno do tistih, ki jo najbolj potrebujejo, kot so ženske in otroci. To ni eh, mesto za selektivno pomoč in diskriminacijo in tukaj bi morala EU ukrepati. Gospod Jakovčič, minuto v imenu Alde. Hvala lepa. Eh, tragedija, ki se je zgodila 25. Eh, aprila in 12. maja, se vidi v številka, torej skoraj 9 tisoč mrtv, 8 milijonov razseljenjev, 1,7 eh, otrok brez staršev in 1,6 milijona ljudi potrebujejo različne oblike pomoči. Uničena je svetovna dedičina, vlada ocenjuje, da govorimo o desetih milijardah dolarjev eh, škode. Sedaj prihaja monsun, nemogoče bo sejati riš, to pomeni, da bodo naslednje leto spet problemi z hrano. Eh, Evropska unija se mora uskladiti z mednarodno skupnostjo, tako da bo ta pomoč ustrezno organizirana, da bo poleg finančne pomoči zagotovljena tudi humanitarna pomoč pri sejanju, pri obnovi kulturne dediščine in mednarodna skupnost mora tej državi pomagati na poti k demokraciji. Trenutno, trenutno dobro kaže se konsenzom, ki je bil dosežen. Hvala lepa, gospa Lopes, minutove imeno eh, Gue. No eh, torej, nehumanost nam ni neznana, ne v Nepalu, ne v Evropi, ne v Paragvaju. Eh, prav zastrašljivo je, kakšne prispevke moramo tukaj poslušati. Zdi se, da je svet sovražen. Učinki naravnih katastrof in učinki revščine so neizogibni. Eh, Nepal ni nekaj tujega, to je država, ki je bistvena v globalnem omrežju držav. Več kot četrtina njihovega BDP-ja je odvisna od uh, razseljenih ljudi, ki pogosto živijo kot sužnji na Bližnjem vzhodu. In uh, pošli, pošiljajo svojim družinam denar, ki ga te potrebujejo, zato da lahko preživijo. Pogosto so žrtve svetovne trgovine, ki jim onemogoča nek normalen razvoj, gre za začaran krok. Evropska unija govori o solidarnosti, ampak ne izpolnjuje svojih. Uh, svojih zavez. ZN e so govorili o 300 milijonov za pomoč Nepalu, ampak teh sredstev še ni na razpolago. Demonkis. Se opravičujem, ni še catch the eye, ampak je gospod Kelly na vrsti, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Nobenega dvoma ni, da je to zelo huda strategija, ki se še vedno dogaja v Nepalu. 9000 mrtvih, veliko ljudi brez strehe nad glavo, šole uničene in tako naprej vsak razumen človek mora ponuditi pomoč. Eh, komisija je poslala denar, ZDA so poslale 10 milijonov, eh, Združeno kraljestvo eh, pošilja 6 milijonov funtov. Ali ta pomoč res pride do ljudi, ki jo najbolj potrebujejo? Tu mislim zlasti na manjšino daleč. Ti imajo najnižji družbeni status v Nepalu. In uh, Zagotoviti moramo, da bo ta pomoč prišla tudi do njih. Potem je tu še eno vprašanje. Ali ni mogoče na terenu preveč nevladnih organizacij? Slišal sem, da jih je 16. Mislim, da bi eh, jih moralo biti manj. To bi bilo dosti bolj učinkovito. Hvala lepa. Sedaj pa res, gospod Šogor, ker že aj. Eno minuto imate. Hvala lepa. Ljudje v Nepalu so preživljali hude čase po potresu, ki je prizadel državo prejšnji mesec, zato jim izražam svoje globoko sočutje. Vendar pa moram povedati, da eh, me skrbijo tisoči eh, beguncev, ki živijo v Nepalu. Ti nimajo vedno nepalskega državljanstva in so nevidni za državo. Tibetanci, ki živijo v Nepalu, nimajo zagotovljenih človekovih eh, pravic, eh, ustava velja samo za državljane. Nepal ni podpisal konvencije o beguncih in v takih časih se izkaže, kako zelo lahko trpijo takšne nevidne skupine. Zato bi pozval nepalsko vlado, da popravi svojo ustavo tako, da bo jamčila človekove pravice vsem, ki živijo na njenem ozemlju, zlasti v času krize. Hvala lepa, gospod Francolika, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospe in gospodje, pozivam institucije Evropske unije in pozivam države članice Evropske unije, da še naprej pomagajo pri ponovni izgradnji Nepala in da povečajo humanitarno pomoč za to državo. Želim izražiti svoje najgloblje sočutje družinam žrtev in pa svojo eh, solidarnost do ljudi v Nepalu. Prav tako se državi Nepala in mednarodni skupnosti zahvaljujem za vse napore uložene v ponovno izgradno te države. Res pa je, da se lahko več naredi na področju iskanja eh, in reševanja. Več eh, je treba narediti, da se doseže dostop do ljudi, ki živijo v oddaljenih delih. Ukrepati je eh, treba tako, da bo država bolje pripravljena na podoče naravne nesreče. Evropa mora Nepalu pomagati tudi na poti k demokraciji na področju eh, razvojnega sodelovanja. Gospod Marijas. Hvala lepa priča smo bili veliki drami ljudi v Nepalu. Grčija je veliko krat že doživela uh, potrese, ampak v Nepalu je bilo 9000 mrtvih in na tisoče ranjenih. In eh, Ogromno ljudi se sooča s humanitarno krizo. Zato moramo povečati mednarodno pomoč Eh, in solidarnost do Nepala. Najprej je tu vprašanje stanovanj, eh, šotorov, eh, ponovne izgradne. Nepal potrebuje medicinsko pomoč in pa potrebuje hrano. Humanitarna pomoč pa mora doseči tudi najbolj oddaljene in težko dosegljive kraje. Milijoni otrok so izgubili svoje starše in zato je potrebno spostaviti zaščitno mrežo, s katero bomo preprečili krajo teh otrok oziroma ugrabljanje otrok. Mednarodna skupnost se mora tako odzvati, so še več humanitarne pomoči. Hvala lepa. Gospod Pospišil, eno minuto. Hvala lepa, zelo pozorno sem eh, poslušal to razpravo, jasno je, da moramo pomagati. Ampak predvsem moramo sedaj zagotoviti, da se pomoč ustrezno eh, razdeli. E, moramo gotoviti, ali niso kakšne skupine, ki pomoči ne dobijo. Moramo vedeti, ali je pomoč v skladu s cilji. Šokiralo me je to, kar sem prebral v medijih. Češki e, prostovoljci, ki so v Nepalu ravno kar, nam Eh, pripovedujejo, da nekatere skupine sploh ne dobijo nobene pomoči. Torej, revni otroci, eh, revne ženske ali specifične manjšine. Zato sem vesel, da imamo v naši resoluciji poziv gospe eh, Mogherini, da se. Eh, vzpostavi dialog z nepalsko vlado, eh, zato da se pomoč pošteno razdeli. To je bistvenega pomena. Sicer bo pomoč postala samo urodje v eh, sredstvih nepalske vlade. Draž koleč, draž... Gospa Gratini, eh, vse najboljše za rojstni dan. Ta tragedija v Nepalu bi morala pritegniti pozornost vseh nas. Ogromno ljudi je umrlo, ogromno je ranjenih, ogromno jih je ostalo brez strehe na glavo, brez hrane, brez zdravil. In morali bi podpreti te vključno z, eh, z prostovoljci. Evropska unija in Evropski parlament morata izkazati svojo solidarnost ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. Morali bi poiskati nova sredstva, več načinov pomoči ljudem eh, v Nepalu. Ogromno ljudi je eh, brez strehe na glavo. Malo bolj počasi, prosim. Hvala lepa. No, kot sem rekla, leta 1977 je eh, bil v moji državi potres in takrat je ostalo veliko ljudi brez eh, strehe in zato lahko pokažemo solidarnost Evropi. In morali bi imeti račun za solidarnost. Zelo hitro ste govorili, gospa. Gospa Šujica, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. E, ta tragedija je ogromna. Šokirali smo na tem, da se še mesec e, in pol potem ne dogaja dovolj e, v Nepalu. Moramo poskrbeti za to, da bodo sredstva, ki so namenjena za pomoč, transparentno uporabljala. Neverjetno je, da nepalska vlada še naprej eh, zahteva plačilo carine za humanitarno pomoč. Vemo, da je Nepal že pred to katastrofo bil revna in nerazvita država. Eh, pol prihodka je zagotavljal turizem, ki je pa sedaj zelo ogrožen. Zato je nujno zagotoviti pomoč 8 milijonov ljudi. Eh, ti ljudje so jo tudi zagotovili zahtevali in to eh, je sedaj priložnost, da pozovemo vse članice Evropske unije, da pomagajo Nepalu. Solidarnost je tu nujna. Ne smemo misliti, da je Nepal zelo daleč. Nepal se lahko zgodi tudi nam. Hvala lepa. Hvala lepa in za zaključek, gospa. Stimas kolegi, v situaciji de kriza, ljudje reakcionajo. Hvala lepa v krizni situaciji morajo ljudje stopiti skupaj, sodelovati, pokažati solidarnost in se zazeti za tiste, ki potrebujejo pomoč. Naš človeški instinkt pomagati drugim je ena izmed glavnih vrednot človeštva. Želela bi povdariti potrebo po solidarnosti in enotnosti mednarodne skupnosti do ljudstva, ki je zelo trpelo zaradi teh eh, nenadzorovanih naravnih nesreč. Um, ehm, 1,7 milijona ljudi v Nepalu je prizadetih, ne moremo si preprosto tukaj, tukaj zatiskati oči. Predsedujoča prekinja govornico in jo prosi naj govori počasneje. Torej, potrojiti je treba evropska sredstva za humanitarno pomoč Nepalu. Um, ta, to odločitev sedaj pozdravljamo, ampak vseeno mora naša pomoč temeljiti na solidarnosti, na enotnosti. Gre za antično civilizacijo, ki potrebuje zaščito in eh, dobrobit svojih državljanov. Hvala še enkrat eh, bom dala besedo gospe Kalinini Lukaševici, ki zastopa gospod Mogherini. Madam President, Honorable Members of the European Parliament, Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, v imenu visoke predstavnice podpredsednice Federike Mogherini pozdravljam resolucijo Evropskega parlamenta o razmerah v Nepalu po potresih 25. aprila in 12. maja. Evropsko unijo z Nepalom veže tesna vez prijateljstva. Evropska unija in njene države članice so že izrazile sočutje z Nepalom in uh, Evropska unija je solidarna z Nepalom, spričo izgub fizičnega uničenja domov, infrastrukture in pa kulturne dediščine. Katastrofa je takšna, da je spoh ne moremo opisati z besedami in države članice in Evropska unija so se hitro odzvale na to krizo ob Veliko mero solidarnosti smo pokazali z nepalskim ljudstvom. Nemudoma po potresih in pozivih za pomoč nepalske vlade prišlo do jasnega izraza solidarnosti Evropske unije. Evropska komisija je dala na razpolago 3 milijone evrov v humanitarni pomoči, zato da bi eh, omogočili zatočišča, zdravniško pomoč in pa logistično koordinacijo. Ta znesek smo podvojili na 6 milijonov evrov, potem ko je eh, gospod komisar Stiljanidis obiskal Nepal skupaj z eh, Valerie Amos, eh, podsekretarko ZN in koordinatorko za nujno pomoč. Oba sta tam izrazila solidarnost Evropske unije. Aktivirali smo tudi Evropski mehanizem za civilno zaščito in uh, Hitro smo v Nepal poslali strokovnjake in pa materialno pomoč. Evropska unija je svetovala tudi evropskim državljanom, ki so bili ob potresu v Nepalu. Evropska komisija je sledila res je spremljala eh, prerošporeditev sredstev iz razvojnega sklada in eh, na ta način so se nepalske oblasti lahko odzvale na najnujnejše potrebe. Prav tako načrtujemo v okviru inštrumenta za stabilnost in mir pomoč najbolj oddaljenim regijam, ki jih je zelo težko doseči po potresu. E, to bo omogočilo tudi vzpostavitev začasnih šol, kajti veliko šol je bilo uničenih. V zvezi z vašim vprašanjem, v zvezi z carinskimi dejatvami, bi želela razjasniti situacijo. Memorandum o soglasju kolegice in kolegi vem da morate priti v to dvorano to, ampak če bi to naredili mirno eh, bi bilo to prijetnejše za govornico hvala lepa spoštovani poslanci in poslanke govorimo o potresu v Nepalu in o tem, kako lahko pomaga Evropska unija. Govorila sem o ponovnem uvajanju carinskih dejatev, memorandum o soglasju med eh, nepalsko vlado in pa ZN-om je, je bil podpisan že pred nekaj leti. Eh, humanitarna pomoč je izuzeta eh, iz carinskih dejatev. Eh, dobro, zaradi tega je prišlo v prvih dneh po potresu do nekoliko zmede, ampak to smo sedaj presegli. Eh, ter z eh, posredovanjem komisarja Steljanidisa smo uredili postopke na mejah. Konec maja pa je vlada nadomestila Eh, splošno amnestijo za, seznano, za seznamom eh, pomoči, ki so še vedno izuzete od carinskih dajatev. Um, za pomočjo agenciji skrbimo za to, da naj bi prišlo do podvajanja teh postopkov. Predstavniki Evropske unije so se sestali tudi s predstavniki eh, nepalske carine, zato da bi rešili ta problem. Uh, komisija eh, bo v nasprotnem primeru spostavila stik neposredno z vlado. No, eh, Evropska unija sedaj aktivno sodeluje pri um, oceni stanja po tej katastrofi. Ta ocena bo pripravljena sredi, v sredini junija in bo osnova za strategijo obnavljanja. Evropska unija bo tudi sodelovala uh, na konferenci Donator, ki bo potekala v Katmanduju 25. junija. Et vous asseoir en... Kolegice in kolegi, prosim, da spoštujete govornico in da svoja mesta zasedete tiho. Nepal, also... Spoštovani poslanci, Nepal potrebuje tudi politično stabilnost. Uh, zato, da spodbudimo njegov gospodarski razvoj in da poskrbimo za obnovo Nepala. Upamo, da bo dolgo pričakovana ustava sprejeta kot, ena, kot eden izmed ključnih korakov v postopku vzpostavitve miru v Nepalu in da bo to podkrepljeno tudi z učinkovitimi in odgovornimi institucijami. Prav tako bi morali organizirati lokalne volitve za ponovno spostavitev zakonitosti na lokalni ravni. Evropska unija se mora Eh, oprostite, Nepal se mora soočiti tudi z nekaterimi pomankljivostimi na področju človekovih pravicah, tako mora omogočiti humanitarno pomoč vsem žrtvam katastrofe. Eh, spoštovani poslanci, številni ste omenili človekove pravice. Eh, nediskriminacija, pravice otrok, nediskriminacija na področju spola, vse to so ključni elementi strategije pomoči Nepalu. Evropska unija že dolgo podpira civilno družbo pri tem, ko si ta prizadeva za odpravitev ne, eh, diskriminacije, nasilja nad ženskami, skušamo eh, tudi spodbujati eh, pravice otrok. Vlada v Nepalu je sprejela nekaj ukrepov za to, da bi preprečila trgovino z otroki. Po potresu je vlada bolj pozorna eh, in spremlja pojave potencialnega, po, potencialne trgovine z otroki. Vlada si prizadeva za osveščenost v zvezi s tem problemom. Tukaj so predvsem prizadeta oddaljena območja, kjer je prišlo do ugrabitev. Um, določenega števila deklic. Evropska unija podpira organizacije človekovih pravic, človekovih pravic, ki si prizadevajo za pravice deklic in žensk in se borijo proti trgovini z ljudmi. Evropska unija financira programe, s katerimi se eh, borimo proti diskriminaciji in eh, pojavi mučenja. Podpiramo tudi dalitsko skupnost in druge ranljive skupnosti, torej ženske, otroke. Eh, zlasti tiste, ki živijo v slamih. Kot eh, enega izmed najpomembnejših ukrepov bo Evropska unija še naprej nadzori, nadzirala prerasporeditev pomoči in eh, si prizadevala za odpravo problema nekaznovanosti. Gospe in gospodje, Nepal je doživel hudo tragedijo in veliko časa bo potrebno za popolno obnovo te države. Uh, Zato mora Evropska unija in pa drugi partnerji močno podpirati Nepal ter, njihovo, eh, prebiva, ter njegovo prebivalstvo. Zahvaljujem se vam za interes, ki ste ga pokazali za razmere v Nepalu. Hvala lepa vsem skupaj. Eh, očitno so bili nekateri tu, ki so vas poslušali. Eh, torej, ta predlog za resolucije bo sedaj dan na glasovanje čez kako minuto. Razprave so zaključene. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Kolegi, lepo pozdravljeni. Začenjamo z glasovanjem. Prosim, usedite se na svoja mesta in pripravite glasovalne kartice. nekdo bi želel podati osebno izjavo gospa Pirinski izvolite besedo Mr. Pirinski, you have the floor. Gospod Pirinski, imate besedo working. Hvala, gospa predsedujoča. Med razpravo 9. junija in poročila nadzornega odbora OLAFA je poslanec eh, me zelo žalil z zmerljivkami, Obtožil me je, da sem namenoma lagal, da sem skušal zavajati, da sem skušal speljati razpravo eh, na nespremljiv način. To se mi zdi popolnoma nespremljivo in zato želim kolegom jasno povedati, da sem v vseh svojih prispevkih uh, Eh, izrazil sicer kategorična mnenja, ampak vedno z najboljšim namenom eh, in eh, moji prispevki so bili takšni, da so temeljili na dejstvih. Vse skupaj bom predal tudi odboru. 104, 146 pravilo mi sicer Mm, tega ne omogoča, ampak jasno želim povedati, da postopek, ki je uporabljen v odboru za proračun, potrebuje revizijo in posodobitev. Hvala lepa. Kolegi, veliko vas je želelo podati izjave, tako da vas prosim za nekoliko potrpljenja. Go, gospod Sarvama. You, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Pirinski, opravičujem se za besede, ki sem vam jih namenil. Eh, razlog, zakaj sem uporabil takšne besede, je bil naslednji. Mislil sem pač, da. Um, da ste bolj seznanjeni s to zadevo, ko ste rekli, da Olaf ni imel priložnosti, da se odzove na poročilo nadzornega odbora Olafa. Eh, no, rekel sem pač to, kar sem rekel, sedaj se za svoje besede opravičujem in upam, da boste sprejeli moje opravičilo. Thank you very much. Now Mr. Glezos has a... Hvala lepa, gospod Glezos, postopkovno vprašanje. Sam sem eh, želel prositi za besedo pred eh, začetkom razprav, ampak nisem dobil besede. Potem naj bi na koncu razprave dobil besedo, ampak tudi nisem dobil besede. Tako da sedaj eh, želim povedati, zakaj sem želel besedo že pred začetkom razprave. V rimskem senatu so vsako jutro rekli Hannibal je pred vrati, Hannibal ante portas in jaz bi želel vsako jutro reči roke stran od Grčije, ne smete posegati v naše ljudstvo, ki skuša najti eh, svojo pot naprej, nimate pravico eh, na ta način pomagati samo upnikom. Oh, edina rešitev bi bila ta, da Grčija eno leto sploh ne bi odplačevala ničesar in potem bi eh, Grki lahko sploh uh, našli svojo pot naprej. Hvala lepa, to sicer ni bilo postopkovno vprašanje. Sedaj dobi besedo gospod Napol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To, kar se je zgodilo včeraj v tej dvorani, je bilo sramotno. To je bila kršitev člena 191, eh, zato smo morali predstaviti glasovanje o TTIP. Eh, podpredsednica se je odločila, da bo za 30 minut prekinila sejo, zato da ste se lahko vsi pomirili in glasovali. To je samo dokaz za to, zakaj toliko ljudi dojema to dvorano kot nekakšen cirkus. Eh, torej, svojih odločitev se moraš bodi si držati ali pa ne, spoštovati moraš postopke ali pa ne. Uh, Eh, naša skupina bo pisala predsedniku Šulcu, zahtevali bomo, da se poslovnik na enakoprave način uporablja za celoten parlament in da mi ne bomo diskriminirani samo zato, ker smo euroskeptiki. Well, Mr. Napol, uh, Gospod Napol, seja je bila prekinjena zaradi nemira v dvorani, um, kakor to predvideva 22. člen, uh, no verjetno to dobro veste, ker ste bili v dvorani včeraj zvečer. Zapisnik uh, in sprejeta besedila so vam, torej sprejeta na včerajšnji seji, so vam na voljo, če ne, je zapisnik odobren, Dobili smo tudi pisno izjavo številka 8 iz leta 2015. Gre za nadaljevanje podpore Evropske unije za odpravo otroške paralize. Izjavo je predložila Linda McEwan in devet drugih članov. Dobili so 404 podpisek.